Hvala lepa. E, malo e, smo kasni, kaj ti e, eh, vsem še ni uspelo e, priti sam. Zdi se, da tramvaji niso ravno tako učinkoviti v Strasburgu, kot bi lahko bili. E, začeli bomo z vprašanjem gospe Andrej Hjeni. Gospod File. Ah, gospod fle uh, eh, odgovarjate na dvajset vprašanje ali ne vprašanje gospo, uh, gospe andrej andrej kjene čim boste dobili besedo Uh, mr president gospod predsedujoči se uh, opravičujem za eh, to spremembo hvala lepa tudi za prožnost torej kar zadeva pravzaprav dve aktualni in pomembni vprašanji eh, ki jih je eh, zastavila gospa Lajma Lucija Andrej Kjene. Eh, in sicer glede kršitve demokratičnih načel in postopkov, eh, ki so, o katerih eh, so, je poročalo več nevladnih organizacij in sicer v kontekstu lokalnih volitev v Belorusiji. In Eh, tu je bilo upozorjeno na nedoslednosti in tudi eh, razlike in eh, zlasti pri štetju glasov. In nekateri, torej po mnenju OECD-ja in njegovega urada za demokratične institucije in človekove pravice 3. junija 2010, je to predstavilo, navajam, Eh, korak naprej pri odpravi nekaterih napak v eh, volilnem zakonu oziroma zakonodaji. Ne glede na to pa v poročilu piše, da gre za dopolnila, ki verjetno ne bodo odpravila eh, skrbi in zaskrbljenosti, ki še vedno vlada glede zakonodajnega kodeksa in načina, kako potekajo volitve. Torej, Eh, oblastem bom posredoval jasno sporočilo, da je potrebno narediti napredek na več področjih, ki so ključnega pomena za demokratizacijo, če Belorusija eh, misli, eh, misli resno eh, z zavezami. Eh, ki so potrebne, ki jih mora izpolniti do Evropske unije. In demokratične volitve prav gotovo so pomemben preizkus demokracije. Zato bom spodbudil Minsk, da še naprej sodeluje z OSCM in eh, eh, da še naprej dela na izboljšavi te eh, zakonodajne oziroma volilne zakonodaje. Zlasti pa je potrebno poštevati še druge ključne vidike, zlasti eh, svobodo združevanja, medijev, nevladnih organizacij in civilne družbe. Eh, eh, na teh področjih nimamo nobenih poročil o napredku zadnje čase. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Adri Keni za dodatno vprašanje. Hvala lepa gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, hvala lepa za odgovor. Imam dodatno vprašanje. Torej, lahko smo videli, kakšni so bili odzivi eh, v svetu na te volitve. Junija mesece je ameriška administracija eh, se odločila, da nadaljuje s sankcijami, eh, vključno. Eh, do samega predsednika Lukašenka in mislim, da je to odziv na nedemokratične lokalne volitve, ki so potekale v eh, Belorusiji. In eh, zanima me, kako sami gledate na to situacijo, ali Evropska unija načrtuje kakšne ukrepe eh, v, torej kot reakcijo na številne kršitve. Kakšno je, kakšno je stališče Evropske unije? Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Že v preteklosti smo poskusili s politiko zaves, politiko izolacije in moram odkrito eh, reči, da nobena od teh politik se ni izkazala kot eh, za najbolj ustrezno glede tega, kar bi radi dosegli v naših odnosih z Belorusijo. In kar poskušamo sedaj je vzpostaviti podlago za to, čemu bi rekel politični e, angažma. In e, e, komisija dela na skupnem umestnem ali začasnem načrtu, ki bi ga opisal kot okvir za pravzaprav prav za eh, tako eh, dobre eh, kot slabe vidike teh odnosov med Evropsko unijo in Belorusijo. To naj bi predstavljalo korako, korak oziroma korake k večji demokratičnosti in, in sicer pod eh, vodenjem Evropskega sveta in seveda Evropskega parlamenta pod tem okreljem. Zdi se mi, da je to najustrežnejši odgovor na to, kar eh, resnično lahko imenujemo kršitve človekovih eh, pravic oziroma teh volilnih pravic v Belorusiji. Hvala lepa. In sedaj dodatno vprašanje s strani gospoda Zemkeja. Pač, Hvala lepa. Gospod komisar, če dovolite, želel bi upozoriti na dvoje načrtujete svoj obisk v Belorusiji. Otod eh, naša zahteva, ki se nanaša na etnične manjšine. Namreč eh, situacija v Belorusiji je taka, da eh, so beloruski državljani pogosto ljudi različnih narodnosti, in eh, pojavljajo se problemi, ki se nanašajo na obravnavanje tistih državljanov, ki so polskega porekla. Naša zahteva pa se nanaša na izobraževanje in eh, tudi eh, štipendije. Hvala lepa. Komisarno. Hvala lepa, gospod komisar. Uh, Najlepša hvala za to dodatno vprašanje. Del programa se osredotoča eh, dejansko na ljudi, zlasti na mlade, na študente, na drugi strani pa eh, nekaj, kar je še posebej na eh, mojem dnevnem redu mojega obiska v Minsku je ne le vsa splošna, vpra, eh, torej, eh, splošna vprašanja oziroma problemi, ki se nanašajo na te kršitve, temveč to vprašanje Eh, srečal sem se z gospodom Anželiko Boris in še z drugimi predstavniki beloruske opozicije in se z njimi pogovarjal ne le o njihovem statusi, statusu, statusi polske manjšine v Belorusiji, temveč tudi o načinu, kako bi jim lahko Evropska eh, komisija pomagala. In smatram, tega se ne sme izdvajati iz eh, drugega eh, konteksta eh, in obravnavati ločeno. Gre za resno vprašanje, ta odnos med oblastmi in manjšinami in to vprašanje bomo med mojimi pogovori v Minsku načeli. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na 18. vprašanje. 18. vprašanje vaše eh, vprašanje, 19. Eh, eh, vprašanje in pa 21. vprašanje. To je za gospoda Potočnika, gospod Barnije in gospod eh, Potočnik. Niti gospoda Potočnika, niti gospoda Barnija še ni. Očitno sta se oba znašla na istem tramvaju. 18. vprašanje za gospoda Rena, ko bo pripravljen in sicer se strani gospe Kreca. Najlepša hvala predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Zahvaljujem se gospe Kraca za zelo aktualno vprašanje, pravzaprav za celo vrsto vprašanj. Podoba in verodostojnost evra sta predmet velike zaskrbljenosti za vse nas v Evropi v teh težkih časih in v tem pomembnem trenutku. Konec koncev, evro ne predstavlja samo neke monetarne ureditve, ampak je ključni politični projekt Evropske unije. Zato usoda evra, verodostojnost evra in podoba evra uh, zelo vpliva na celotni evropski projekt. Imam uh, odgovor na štirih straneh, ki so ga na mojo zahtevo pripravile moje službe in veliki skušnjavi sem, da bi vse prebral, vendar pa bi to vzelo uh, dobrih deset minut vašega časa. Sem pa vam pripravljen to predložiti in uh, to bom uh, objavil tudi na svoji spletni strani, ker uh, gre za zadevo, ki se ne navezuje samo na medijske ukrepe, na kampanje, ampak gre tudi za politike in konkretne ukrepe za zaščito evra pred sistematičnimi napadi, ki mu je v zadnjem času podvržen. Mimo grede naj povem tudi, da izvajamo redne ankete, redne preiskave, izvajamo redne eh, javno mneske raziskave Eurobarometr, ki jih izvajamo v vseh državah članicah. In tudi v tem okviru poskušamo kar najbolje Eh, posredovati informacije o ukrepih, ki so bili sprejeti na področju evra in monetarne unije. Zato uporabljamo vse kanale, ki so nam na voljo, tako spletne strani eh, kot letake in razno razna omrežja. Eh, tako na področju gospodarske politike, eh, sindikatov, eh, torej združen delodajalcev in tako dalje. Torej, eh, borimo se na vseh frontah skupaj državami članicami za to, da bi posredovali ustrezna sporočila v zvezi z evrom. Kar zadeva politike, ki so bistvo tega področja in tu gre pravzaprav za drugi del vprašanja gospe Kraca, ki sprašuje, kateri ukrepi so bili sprejeti, da bi povečali verodostojnost in podobo evra v očeh javnosti. Eh, v to naj odgovorim v treh točkah. Najprej smo se odločili za evropski mehanizem stabilnosti, ki pomeni eh, 50 milijard evrov za reševanje Grčije in dodatne finančne spodbude. In na ta način smo uspeli eh, nekoliko umiriti negotovost, preden bi ta virus zajel celotno Evropo. Tukaj torej zelo konkretno ukrepamo za to, da bi zajamčili finančno stabilnost evra. Drugič, naše države članice si zelo prizadevajo za fiskalno konsolidacijo. Pravzaprav smo priča celemu valu strukturnih reform in fiskalne konsolidacije po vsej Evropi, s, katerimi, s katero si vlade tudi prizadevajo okrepiti stabilnost in podobo evra. Tega se ne lotevamo brez podrobnih analiz gre za koordinirane ukrepe posameznih držav, tako da bodo tudi tiste eh, države, ki tega še niso storile, morale izvesti potrebne reforme, kot eh, so se jih lotile Grčija, Španija in Portugalska. Nekatere države pa bodo s to konsolidacijo lahko pa čakale do naslednjega leta, zato da ne bomo posem zadušili gospodarstva. Začetih je bilo 15 dodatnih postopkov eh, zaradi pretiranega proračunskega primankljaja in kolikor vemo, so vse sprejete. Eh, reforme v skladu z našimi načrti za izhod iz pretiranega primankljaja. Kar pa zadeva krepitev gospodarskega upravljanja, tukaj je ključno okrepiti verodostojnost evra in zato računam na vašo odporo, ko boste glasovali o resoluciji o Evropi 2020 in okrepitvi gospodarskega upravljanja. Potrebujemo vašo podporo za to, da bomo uspeli prepričati države članice in svet, ter da bomo ohranili zagon in na ta način eh, zagotovili bolj strog eh, sistem proračunskega nadzora že z začetkom prihodnjega leta. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kraca. Fkaj štopoli, kjer je proedr, <clears throat> kjer je pitrope. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala komisarju za ta odgovor. Eh, hvala pa tudi za to priložnost, da se spomnimo različnih faz snovanja evra in vsega, kar se je od tedaj zgodilo. Vendar pa Pri mojem vprašanju je šlo v prvi vrsti za podobo evra in kako ga ljudje zaznavajo. Mislim, da obstaja nevarnost, da bodo ljudje imeli občutek, da podpora evru ima svojo ceno in da evro nima zajamčene prihodnosti. Zaskrbljena sem nad nekaterimi stvarmi, ki jih slišimo Eh, strani držav, ki so v evroobmočju in držav izven evroobmočja. Mislim, da je evro dosežek, vendar pa bo morala ta dosežek podpreti tudi javnost. Eh, evro ne pomeni samo zategovanja pasov, ampak tudi mrsikaj drugega. Hvala. Thank you. Gospod komisar, najlepša hvala. Strinjam se, z vašo argumentacijo. In tudi sam mislim, da je ključno, da na evro gledamo na, kot na ključni politični instrument gospodarske politike in trajnostne rasti v Evropi. Istočasno pa moramo nam gledati tudi ne zgolj simbolične plati, ampak eh, kot na neko vez med evropejci, ki smo združeni v skupnem evropskem domu. V luči tega smo organizirali celo vrsto eh, komunikacijskih dejavnosti. Eh, naj vam podam samo tiste ključne. Eh, izvedli smo informacijsko kampanjo o ključnih Eh, koristih, ki jih je prinesel evro v desetih eh, glavnih državah evro območja. Ravno tako smo organizirali Bruselski gospodarski forum, ki je potekal pred dvema tednoma in je bil posvečen gospodarskim in finančnim vprašanjem. Tam smo zabeležili rekordno število udeležencev, več kot tisoč jih je bilo. Eh, ob dogodku pa so eh, na široko poročali tudi mediji. Na ta način smo poskušali spostaviti stik s tistimi, ki ustvarjajo javno mnenje in eh, smo poskušali s tem forumom doseči multiplikatorni učinek lahko nadaljujem torej, s tem seznamom. Skratka, kar nekaj to vrstnih dejavnosti organiziramo in mislim, da bomo dosegli najboljše politike s tem, ko bomo združevali ustrezne politike in tudi ustrezne kampanje, s katerimi bomo poskrbeli za to, da bodo ljudje obveščeni o našem početju. predvsem pa so tukaj pomembni mladi. Tudi sam sem eh, začel z uh, učenjem na področju gospodarstva pri 12. Potre eh, vedno je bilo rečeno, da potrebuješ dober proizvod. Potem pa mora slediti dobra kampanja za trženje, zato da o tem proizvodu prepričaš tudi ljudi. Najlepša hvala. Imamo dve dopolnilni vprašanji in če mi dovolite, eh, ko ste rekli, da so vam službe pripravile razložitev na kar nekaj straneh in da boste eh, to objavili na svoji spletni strani. Tukaj bi morda lahko bolje sodelovali. Sveda je to javni postopek in mislim, da pomembno vprašanje, eh, uh, si zasluži podroben odgovor. Vendar pa v eh, času za odgovarjanje na vprašanja eh, moramo biti bolj osredotočeni in tukaj bi morda lahko dosegli nekakšen dogovor, da bi objavili vaš podrobnejši odgovor kot nek dodatek. Sedaj pa sledi prvo pod vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, zelo pozorno sem prisluhnil odgovoru, ki ste ga dali na vprašanje gospe Kraca. Govorili ste o e, vseh straneh, ki bi jih morali prebrati, da bi nam res odgovorili na vprašanje. Niste pa odgovorili na to, ali bo Evropa moče sprejemalo nove članice. Tukaj gre za Estonijo in sprašujem, če bodo to vrstne države se pridružile evromočju in če od njih zahtevamo strogo proračunsko disciplino, eh, bo negativna plat tega ta, da bodo v Estoniji javni uradniki izgubljali delovna mesta in da bo to ljudi veliko stalo. Uh, In zato eh, sprašujem, ali bo to tisto, kar bo prepričalo ljudi in jih eh, pritegnilo k evru, če bo jih bo to stalo njihovih delovnih mest. Gospod komisar. Najlepša hvala za to vprašanje. Razlog, zakaj je Estonija morala uveljaviti proračunsko disciplino, ni v prvi vrsti evro, temveč to, da se je estonsko gospodarstvo, tako kot vsi mi, soočalo z resno gospodarsko krizo. Gospodarska rast je zastala, zašla je v negativne številke in zato eh, estonske javne finance preprosto niso bile več vzdržne. Estonska zadolženost je zelo nizka, trenutno znaša 7,2 odstotka, medtem ko je evropsko eh, povpriče 75 odstotkov, vendar pa je bila stopna naraščanja tega dolga zelo zaskrbljujoča in bilo je posebno zdravo razumsko, da smo poskrbeli za to, da, bo, eh, eh, da bodo estonske finance še naprej vzdržne. Šlo je za demokratično odločitev estonskega parlamenta, ki je bila v zadnjem času sprejeta. In to je politika, ki jo Estonija tudi tukaj uspešno zasleduje. Najlepša hvala. Sledi gospod Valeskes, naj vas opomnil, da eh, imate za dopolnila vprašanja 30 sekund časa. Gospod Valeskes. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Eh, kot vsi vemo, je najšipkejši člen v evromočju Grčija. Dva meseca smo potrebovali, preden smo oblikovali svežen pomoči Grčiji. Do zamude pa je prišlo predvsem eh, pokrivdi Nemčije in to nas je stalo na 100 tisočev evrov. Hkrati pa eh, smo s tem spodkopali tudi evro kot valuto. Eh, Kako komisija gleda na to in kaj boste storili v prihodnje, zato da ne bo prišlo do nadaljnih zamud? Hvala. Ne bom se spustil v kakršnokoli kazanje s prstom. Po mojem mnenju, eh, oblikovanje politik, tudi gospodarskih politik v Evropski uniji je vedno zadeva politične volje eh, in eh, uresničevanja tega, kar je pač možno. In v nekem trenutku je bil, postalo možno sprejeti odločitev za usklajeno finančno pomoč Grčiji in kasneje za vzpostavitev Evropskega eh, mehanizma za finančno stabilnost se to zdaj deluje in eh, prve tranše 20 milijard evrov eh, so bili Grči poslane že maja. Grčija Eh, uresničuje skupni program, ki ga je sprejela z Evropsko unijo in eh, mednarodnim denarnim skladom in vse to uresničuje v skladu s časovnico, ki je bila predvidena v memorandumu o soglasju. Istočasno je tudi mehanizem eh, evropskega finančne stabilnosti na voljo. Ta predvideva do 60 milijard evrov eh, in možnost uporabe evropskega proračuna kot eh, garanta za dejavnosti. To je že na voljo in če je to potrebno, se lahko ta mehanizem tudi uporabi. Eh, poleg tega pa je tu še medvladni dogovor, Eh, tako imenovani eh, sklad za evropsko finančno stabilnost do eh, 440 milijard evrov. Eh, to bo sprejeto do konca tega meseca eh, in v nekaj tednih bo potem vse skupaj začelo tudi delovati. Če bo torej prišlo do eh, nujnih razmer, imamo možnost eh, s temi mehanizmi s temi instrumenti se na razmere odzvati. Mislim pa, da je sedaj predvsem ključno, da se v Evropi lotimo fiskalne konsolidacije, kajti zadnji dve leti sta izbrisali kar lepo število let uravnovešanja proračunov. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa prehajamo na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 Eh, in zastavil eh, tudi dodatno vprašanje oziroma pod vprašanje. Ko boste pripravljeni, lahko spregovorite. E, gospod predsedujoči, odgovorila bi na vprašanje gospe Megenis, ki govori o tem, da ne glede na to, da je odgovornost, naprimer, za financiranje e, strategije o invalidnosti eh, in sicer, da se zagotovi pravica teh oseb, da lahko eh, živijo eh, ne in prebivajo neodvisno. Financiranje izključevanja v spodbujanju vključevanja in eh, sprejeta bo tudi evropska strategija od leta 2010 do 2020 eh, z doslednim okvirom za izvajanje konvencije eh, Združenih narodov za te osebe in za nudenje podpore tem ljudem, da lahko živijo in prebivajo samostojno in to bo tudi prednostna naloga, ena od prednostih eh, nalog ob eh, tudi počrtanju uloge strukturnih, eh, strukturnih skladov. In ta prednost, ta naloga je tako na nacionalni kot na regionalni ravni potrebna izmenjava dobrih praks in smernic, kako čim bolje pravzaprav uporabiti te sredstva in pa tudi pravica ljudi, invalidnih ljudi, da lahko živijo študijo samostojno eh, in inštrument za odpravljanje ovir za sodelovanje eh, ljudi z nezmožnostmi eh, kot samostojnih članov družbe. Potrebno je tudi usposabljanje na tem področju, rehabilitacija, ustvarjanje delovnih mest, Eh, na eh, področju socialne ekonomije, za spodbujanje podjetništva med invalidnimi osebami in organizacija kampanj za borbo proti diskriminaciji. Nudi lahko tudi usposabljanje in prekvalificiranje osebja, da bi spodbudilo eh, prehod na tako usmerjene Eh, storitve. Eh, lahko bi se uporabljalo hkrati tudi evropske regionalne sklade za, eh, za zagotovitev ustrezne infrastrukture. V povezavi z vsem tem pa je komisija tudi predvidela posebna sredstva oziroma pripomočke za zagotovitev dostopa za ljudi z neznožnostmi oziroma za invalidne osebe in sicer ob sodelovanju najrazličnejših eh, regionalnih in drugih eh, eh, oblasti za spremljanja in ocenjevanje strukturnih skladov in sredstev. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Kelly. Hvala lepa, gospod komisar. V imenu gospe McGinnis, ki je zastavila vprašanje, se vam zahvaljujem za odkrito in podrobno pojasnilo oziroma odgovor. Še eno pod vprašanje imam, ali komisija predvideva kakšne ukrepe proti tistim, ki so neustrezno uporabljali eh, sredstva Evropske unije, zlasti na tem področju zagotavljanje možnosti za invalidne osebe eh, in drugič, kako hitro bomo te prakse se lahko odpravili, če bo to sploh mogoče v državah članicah. Hvala lepa. Če pride do zlorabe strukturnih sredstev oziroma sklada, lahko komisija nasploh eh, poseže, eh, vendar pa je seveda prednostna odgovornost držav članic zato, da lahko izvajajo svojo politiko in organizirajo lastne sisteme varstva, vključno s tistimi, ki se nanašajo na eh, dolgoročno varstvo v teh institucijah. Vprašanje je tudi, ali je možen veto v primeru, ko članice naprimer eh, to delajo drugače. Kot veste, so strukturni skladi eh, skladi, ki delujejo po sistemu delitve odgovornosti znotraj komisije, države članice in njihove regije pa so tiste, ki upravljajo s temi programi eh, in tudi pravzaprav izbirajo med temi projekti in programi. Ne glede na to, če tudi veto ni možen, pa eh, že sodelujemo in smo sodelovali s članicami, da bi spremenili politiko znotraj držav članic. Naprimer z bolgarsko vlado in sicer, ko smo v obdobju dveh let eh, z, imeli oziroma uporabljali eh, pre, eh, primerjalni pristop, ko vlada ni mogla na ta način uporabljati sredstva, temveč se je zavezala, da ne bo uporabljala nobenih skladov za obstoječe eh, institucije varstva in eh, da eh, bo sledila načelom deinstitucionalizacije. Hvala lepa. Še dve dodatne vprašanje, gospod Kusem.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 E, dodatno vprašanje pa se nanaša na uporabo strukturnih skladov. Na glavne probleme smo že opozorili. V glavnem je e, to vprašanje v vzhodnje Evropi zelo aktualno. Predhodno e, so imele te države komunistične režime, ko so zasegali naprimer gradove in tam naprimer oskrbovali zlasti duševne bolne ljudi. Eh, in eh, potem, ko se naprimer te strukturni skladi uporabljajo za prenovo naprimer teh gradov oziroma teh objektov, vprašanje pa je, če ali ima komisija kakšen poseben načrt, in sicer širše perspektive, ko gre za ustvarjanje drugih priložnosti za uporabo takih objektov v smislu razumevanja teh problemov. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro vem, da sprememba režima eh, pomeni tudi sprememba v pristopu k politiki in zlasti politiki k, pre, k, k ostankom preteklosti in na vladah zlasti je, da se odločijo, kako bodo skrbele za svoje institucije, ali želijo prenavljati te objekte ali pa eh, jim spremeniti namennost. Lahko rečem le, da kar zadeva deinstitucionalizacijo, Eh, in sicer eh, pri pritegovanju, vključevanju invalidnih oseb v družbo, eh, ne pa da jih puščajo v teh institucijah, skušamo ozavestiti tudi osebje komisije, ki se ukvarja s temi vprašanji, ki o tem razpravlja z državami članicami. In 29. aprila je DG regijo organiziral seminar za osebje komisije pod nazivom ali bi temu rekli dom Eh, kjer se izkazujejo eh, tako najboljše kot najslabše prakse eh, izkoriščanja sredstev Evropske unije. To je namenjeno temu, da osebje oziroma zaposleni komisije bolje razumejo, zakaj gre in sicer ob v samem kontaktu z upravami v državah članicah in lahko tako skušajo vplivati na miselnost ljudi prišlo je do zelo dobre interakcije med DG regijom in eh, eh, zaposlitve na področju zaposlovanja in odbora za zaposlovanje, eh, kaj ti ta sredstva naj služijo prebivalstvu v tem regiju, ne le za prenovo, eh, prenovo eh, hiš, temveč tudi za ustvarjanje novih delovnih mest in podobno. Hvala lepa. In še eno dodatno vprašanje, pol minute. Se strani gospoda Čuntesa. Hvala lepa gospod predsedujoči. Gospa komisarka, želel bi vam zastaviti zelo konkretno vprašanje. V moji državi, Grčiji in verjetno tudi v drugih državah eh, je prišlo do zmanjšanja javnih eh, sredstev. Pogosto se zaustavlja financiranje eh, zlasti tistih ustanov, ki se ukvarjajo z hendikepiranimi osebami. Bili so taki primeri in eh, zlasti naprimer pri otrokih, eh, ko so eh, jih prepustili njihovi usodi zaradi pomankanja sredstev. In ali lahko ti ljudje upajo na to, da bodo te ustanove lahko konkurirale, konkurirale za sredstva Evropske unije? Kaj je možno storiti? Jasno je, da v okviru Eh, socialne politike, da so države tiste, ki so odgovorne za organizacijo socialnega sistema, vključno s financiranjem in, in nadzora nad, eh, nad eh, storitvami in temi ustanovami za varstvo. Tu ne moramo posegati, niti ne prisiliti držav k spremembi njihovi politike lahko predvidimo le splošne ukrepe in s temi spodbudimo neko državo članico, da bo poskrbela za svojo populacijo. Socialni sklad med drugimi naj tudi usposobi, zaposlene, zato da bodo bolje skrbeli za ljudi. Osnovna odločitev, ali bodo imeli take ustanove ali ne, pa je nekaj, o čemer odločajo same države članice. Hvala lepa. Hvala tudi, da ste prišli sem eh, danes popovdne in vesel sem, da je gospodu Brnjeju uspelo priti. Naslednje vprašanje pa je za gospoda Potočnika. Gre za vprašanje številka 21 gospoda Krisa Davisa. Ko boste pripravljeni, gospod Potočnik? Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani poslanci in poslanke. Spoštovani gospod Davis. Vaše vprašanje se navizuje na pomembno vprašanje učinkovitosti Evropske unije v diplomatskih pogajanjih, v mednarodnih okoljskih pogajanjih. Gre seveda tudi za razočaranje nad rezultati pogajanj v Dohi in v Köbenhavnu o trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi vrstami. Očitno se moramo iz teh izkušenj marsikaj naučiti. Eh, sploh glede na to, kar nam eh, zapoveduje Lizbonska pogodba. Mislim, da se moramo za prihodnost zavedati, eh, da so razlogi za taki zid teh zaseden eh, zelo raznoliki in da jih moramo eh, specifično analizirati. Eh, Zelo težko se je seveda dogovoriti za enotno stališče med 27 državami članicami, kjer eh, gre za zastopanje 500 milijonov državljanov v zelo kompleksnih zadevah, ki neposredno vplivajo na življenje in trgovino v Evropski uniji. Tako kar zadeva CITES, kot kar zadeva podnebne spremembe, pa se je Evropa kljub temu uspela zediniti eh, za enotno stališče in stopila tudi v stik z mednarodnimi partnerji. Eh, kar zadeva konferenco CITES, eh, stališče Evropske unije je bilo spostavljeno že več kot šest mesecev pred zasedanjem. Evropska unija je stopila v stik s svojimi partnerji po vsem svetu v zvezi z našimi predlogi za morske pse in tigre. In pogajanja so eh, tekla brez težav. Nažalost pa v zvezi z modro plavutim tunom nismo bili tako uspešni. Eh, bolj splošno komisija misli, da bo Evropska unija v okviru CITES-a lahko bolj učinkovito ukrepala, ko bo polnopravna podpisnica. Komisija bo zato nadaljevala s prizadevanji, da bi prepričala tretje države, ki tega še niso storile, da bi uh, ratificirale dodat, uh, dodatek iz Gabona. Uh, evropska notranja razprava v kontekstu Köbenhavna ni bila dovolj široka in zato uh, nismo uspeli izkoristiti vseh diplomatskih vezi. Uspeli smo sicer v Köbenhavnu predložiti skupno stališče, vendar nismo uspeli stopiti v stik z vsemi. Uporabili smo format trojk in več kot 40 držav je sodelovalo na teh sestankih in na neformalnih eh, dvostranskih pogovorjih. Organiziranih je bilo tudi veliko obiskov v tretjih državah. Uh, Vendar, če pogledamo onkraj Köbenhavna in Doha, je pomembno vedeti, da je eden od ključnih ciljev Lizbonske pogodbe okrepiti glas Unije v svetu. Uresničevanje Lizbonske pogodbe bo izboljšalo zastopanost Evropske unije v mednarodnih okoljskih zadevah. In komisija je zato dolžna v skladu s pogodbo poskrbeti za zunanje zastopanje Evropske unije. In tudi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 komisije za pogajanja na področjih, ki so v pristojnosti unije. Eh, gre za eh, pogajalske direktive. Evropski parlament mora seveda biti eh, vključen in obveščen o vseh fazah postopka. Komisija trenutno z državami članicami v svetu razpravlja o tem, kako uresničevati ta okvir. V teh razpravah se komisija zaveda, da uresničevanje Lizbonske pogodbe pravzaprav pomeni eh, večjo enotnost in boljše zastopanje v mednarodnih pogodbah in kakršnokoli drugačno tolmačenje Lizbonske pogodbe bi pomenilo eh, ošibitev stališč Evropske unije na mednarodnem odru in to vsekakor ni bistvo Lizbonske pogodbe. Tisto, kar je na kocki, je prihodnost organizacije in učinkovitosti Evropske unije v mednarodnih okoljskih pogajanjih in tukaj komisija računa na podporo parlamenta. Thank you. Um, najlepša hvala gospod davies. No, nedvomno imava s komisarjem skupne cilje in podpiram komisijo v eh, boju proti svetu, ampak ko govorimo o konferencah kot je CITES, eh, videli smo, kako so Japonci rumali od eh, veleposlaništva do veleposlaništva z vrečami zlata in eh, tu je njihova diplomacija. In ko govorite o nadgradni eh, zmogljivosti, diplomatski zmogljivosti, eh, kako se srečujete ali se boste srečevali s Cathy Ashton za to, da bi govorili govorili o tem, kako bo služba za zunanje delovanje lahko vključena v ta naša prizadevanja in da bomo kar v največji meri izkoristili naše diplomatske zmogljivosti. Uh, specifično vam lahko odgovorim, da se s Cathy Ashton nisem sestal v zvezi s tem. Vendar pa sploh, uh, kar zadeva CITES in modro plavutega tuna, uh, Eh, tukaj je očitno, da je prišlo do določenih napak. Mislim, da je bilo stališče komisije enostavno prepozno sprejeto. Drugič, mislim, da eh, je tudi v svetu razprava potekala še na zadnjem sestanku Koreperja, torej tudi če bi se o tem sestal s Kati Ashton, bi bilo enostavno prepozno. Iz tega se moramo kaj naučiti in res je, da gre za nalogo, ki se jo bomo morali lotiti skupaj in da bomo morali tukaj poseči tudi po, uh, upam, da dobro delujoči zunanje službi v ta namen. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na vprašanje 22 gospoda Jorgensena. Eh, in to bomo obravnavali skupaj z 23. vprašanjem gospe Hall. Gospod komisar, imate besedo. Hvala lepa. E, spoštovani gospod predsedujoči, eh, gospa Hol in gospod Jorgensen. Eh, komisija ima več študij eh, in sicer, eh, ki eh, preučujejo različne kemikalije in njihova mešanica in kako delujejo. Objavljeni so bili rezultati več študij, eh, ki so preučevala kumulativne učinke eh, teh eh, endoktrinih, eh, endoktrinih eh, kemikalij, eh, ki so omenjene v vašem vašem vprašanju. Naprimer, danska študija, ki je potem pripeljala do sklepov sveta eh, decembra 2009, v katerih je komisija bila eh, zaprošena, da pove, eh, kako so bili preučeni ti motilci in da obravnava tudi splošen problem in sicer kako gledati na kumulativne učinke teh kemikalij. Eh, in eh, s tem v zvezi eh, je komisija tudi posredovala prek interneta poročilo o toksičnosti in sicer kot po dveletni študiji komisija sedaj se posvetuje s svetovalci oziroma strokovnjaki v zvezi s tem poročilom. To bo posredovala tudi znanstvenemu odboru za zdravstvo in Eh, tudi eh, znanstvenemu odboru za potrošniške eh, proizvode. Komisija bo na podlagi študije in potem tudi s tem povezanega posvetovalnega procesa ocenila, kako in v kolikšni meri zakonodaja, vključno z ričem, upošteva tveganja izpostavljenosti kemikalijem, različnim kemikalijam in na tej podlagi potrebuje potem preučila možnosti eh, smernic in eh, eh, tudi analitičnih metod. Odkar je torej bila lansirana ta skupnostna strategija v zvezi z motilci, smo veliko investirali v okviru našega proračuna, da bi bolje razumeli mehanizme, prek katerih substance vplivajo na te mehanizme. Hkrati smo vključili tudi specifične drastične ukrepe, eh, da bi Eh, to upoštevali eh, tako v zakonodaji Rič kot v drugih eh, zakonih. Komisija je sodelovala tudi pri pobudah, ki se nanašajo na tesne metode za ugotavljanje endokrinih motilcev. In ne na zadnje je komisija pred kratkim začela z veliko študijo za upoštevanje vseh najnovejših znanstvenih izsledkov za preizkusne metode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 ugotavljanja učinkov eh, teh motilcev. Študija bo dokončana v drugi polovici naslednjega leta, rezultati pa bodo upoštevani pri pregledu obstoječe strategije skupnosti v zvezi z endokrinimi motilci in da bi lahko tako prispevala eh, k eh, sedanji zakonodaji, tako glede varstva, kot tudi v okviru riča. Naj sklenem, komisija se zahte, zadev zaveda resnosti vaših zastavljenih vprašanj in intenzivno dela na tem, da bi jih obravnavala čim bolj učinkovito. To ni lahko, kajti še vedno eh, nimamo dovolj znanja na tem področju. Gre pa za zapleten problem, ki zasluži našo pozornost in eh, ki si zasluži še nadaljno obravnavo tudi v bodoče. Hvala lepa. Gospod Jorgensen za prvo podvprašanje tišije. Eh, hvala, gospod komisar. Leta 2012 boste predložili poročilo, da bi videli, ali je potrebno spremeniti zakonodajo. Zato bi lahko rekli že sedaj. Eh, mi, ki poznamo REACH, vemo, da je učinek mešanic pri takih snoveh neupoštevan in to je pomembno. Tu eh, je potrebno načelo preventive, zlasti pri najranljivejših skupinah potrošnikov, pri otrokih in pri nosečnicah. Ali eh, ne bi komisija že sedaj predložila predlog za pregled REACH, kjer bi rekli, eh, da v postopku izdajanja dovoljen, da moramo upoštevati tudi učinek mešanic. Gospod Potočnik, prosim. Zdaj sedite. Kot sem povedal, je pravi problem na tem področju pomankanje Eh, solidnih, trdnih znanstvenih eh, izsledkov in podatkov. Seveda pa moramo slediti eh, tudi sporazumu, tudi na področju okoljskih vplivov in varstva. Vendar pa skušamo svoje predloge zasnovati na čim trdnejših znanstvenih dokazih in podatkih. In, tistega leta, ko se je začelo s tem pristopom. Naprimer, leta 1999 smo imeli že za sabo 84 študij v eh, skupnosti eh, in sicer eh, dva, za 2 milijona je šlo, je bila vrednost tega, sicer pa glavno sporočilo je bilo ravno to, namreč, da še vedno ni dovolj poznavanja eh, zadeve za povsem konkretne ukrepe. Naj vam zagotovim, da, bom to, da se bom s tem zelo intenzivno ukvarjal v bodoče. Hvala lepa. Spahol. Vaše dodatno vprašanje. Hvala. Zahvaljujem se vam, gospod komisar, za vaš odgovor. Vendar pa se čutim frustrirano, kajti že 13 let se to obravnava, 84 študij o katerih ste govorili in več segmentov populacije je, naprimer eh, novorojenci, ki so izjemno podvrženi tem kemikalijam, zelo ranljivi za eh, te kemikalije in eh, to tudi pomeni ogrožanje človeških življenj. In ne glede na ta previdnostne načelo, kaj pa preprečuje komisiji, da bi naprimer vsaj na navedla, da bi naprimer nadaljevala s prepove, eh, pre, torej za prepovedjo posameznih substanc. Gospod komisar, še enkrat bom ponovil svoj odgovor. Dejstvo je, da ko govorimo o tem previdnostnem načelu, je zelo pomembno, pravzaprav kaj upoštevamo v sklopu eh, teh dejavnosti. Želel bi si, da zberemo še več podatkov in v tej študiji, s katero smo začeli, nismo eh, je eh, začeli za to, da bi prišli do kumulativnih podatkov poleg tistih, ki smo jih že zbrali v okviru evropskih raziskovalnih programov, temveč zato, da bi dobili v pogled vse tisto, kar se dogaja. Kakšno je znanje, ki je v tem pogledu na voljo na globalni ravni. Sicer pa seveda v polni meri razumem vaše občutke frustracije. In, eh, zelo eh, skrbno bom pregledal vse tisto, kar ste še zlasti povdarili, da vidim, da bi gotovili, kako eh, se s tem čim bolje soočiti v bodoče. Gospa Ek, Ek za naslednjo podprašanje. Hvala lepa. Trenutne uredbe, ki se nanašajo na kontaktne substance eh, v živilih, potem kako lahko nekatere snovi, naprimer, eh, prodrejo v živila eh, in tako dalje in potem v organizem. Dobro bi bilo poznati tudi po torej mnenje eh, agencije eh, na tem področju glede bisfenola. Eh, tu razmišljam naprimer o, o zlasti o stekleničkah za novorojenčke in tako dalje. Komisar. Kot to velja za vsakršne eh, druge znanstvene, eh, znanstveno znanje in podatke bomo to upoštevali, upoštevali v načrtovanih politikah, eh, pa tudi v okviru obstoječe zakonodaje in uredb. Eh, skratka, nameravamo to narediti korakoma, da bi čim bolje izboljšali svoje poznavanje zadev na tem področju. Problem je resen in eh, lahko vam povem, da bomo prav gotovo ukrepali, ko bomo enkrat do teh ugotovitev prišli. Najlepša hvala, gospod Potočnik. Sedaj pa gremo na 24. vprašanje, vprašanje gospoda Šona Kelija, ki ga trenutno ni na njegovem mestu ali mogoče lahko to nekdo naredi na mesto njega. Dobro, torej 24. vprašanje. Gospod Potočnik. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Mislim, da vidim, da se nam je pridružil tudi gospod Kelly. Uh, Torej, direktiva o poplavah je bila sprijeta leta 2007, proces uresničevanja pa poteka. V zadnjem mesecu so nas nove poplave opomnile na to, kako resne posledice lahko imajo in kako pomembno je eh, upravljanje z vodami, ki eh, se osredotoča na preventivo. Ta direktiva zahteva od vseh držav, da pripravijo obsežne načrte za zmanjšanje tveganja za poplave. Eh, zelo pomembno je, da tukaj pride do posvetovanja z javnostjo v zvezi s temi načrti. Države članice pa morajo tudi sodelovati, ko gre za čezmejne eh, čezmejna porečja. Prva dva ruka pri uresničevanju sta že potekla. Najprej prenos v nacionalno zakonodajo. Ta naj bi se zgodil do novembra 2009. Do danes je 12 držav članic, vključno s Irsko, uh, izvedlo eh, ta eh, prenos. Devet držav članic eh, direktive še ni preneslo svojo zakonodajo, ostale države članice pa so jo prenesle deloma. Komisija se je lotila tudi postopko zagotavljanja kršitev, da bi popravila razmere. Kar pa zadeva obveščanje komisije o administrativnih ureditvah, tukaj se je rok iztekel 26. junija letos. Uh, 23 držav članic, vključno z Irsko, je poslala ta obvestila in komisija zdaj preverja, eh, ali smo dobili vse ustrezne podatke in ali so vključene vse enote upravljanja v skladu z direktivo. Eh, do glavnih menikov pri uresničevanju pa je še nekaj časa. Države članice pripravljajo korake, ki so prvič izvedba predhodne ocene tveganja za poplave v letu 2011 in eh, identifikacija področji, kjer se pojavlja veliko tveganje za poplave. Potem eh, drugič priprava podrobnih eh, zemljevidov nevarnosti za poplave do leta 2013 in pa tretjič priprava prvih načrtov za eh, preprečevanje poplav do leta 2015. V zvezi s temi načrti se je potrebno pred sprejetjem posvetovati tudi z javnostjo in drugimi deležniki. Kar zadeva Irsko, eh, po naših podatkih je uresničevanje te direktive na poti in ne prihaja do nobenih zamud. Irska je, nam je sporočila, eh, s kakšno zakonodajo je prenesla to direktivo in nas je obvesila tudi o administrativni ureditvi. Ravno tako pozdravljamo dejstvo, da je. Eh, Irska že izvedla pilotski projekt na področju Dublina in tudi drug projekt na jugu Irske, kjer je bil pripravljen osnutek načrta za preprečevanje poplav in bil predložen tudi javnemu posvetovanju. Irska je zelo dejavna tudi na evropski ravni in spodbuja izmenjavo informacij med državami članicami v zvezi z pomembnimi temi, ki so vezane na. Eh, na, na to direktivo. Predvsem gre tukaj za hudournike in razvoj načrtov za preprečevanje poplav. Najlepša hvala komisarju. Imamo tri podvprašanja in uh, upam, da lahko tudi vzamem, eh, obravnavamo skupaj, ker bi želeli potem obravnavati še druga vprašanja. Gospod Higgins ima tudi podvprašanje. Najprej gospod Kelly. Uh, Eh, kratek bom. Najlepša hvala, gospod komisar, za ta zelo obsežen odgovor, ki ga res cenim. Imam samo eno pod vprašanje. V primeru, da države ne uresničujejo rokov, ali bi bo komisija razmislila o možnosti, da tem državam ne bi bili na voljo uh, viri iz sklada za solidarnost, če bi prišlo do poplav v prihodnje. Najlepša hvala. Gospod Mitchell. Hvala gospodu Kelju za to vprašanje. Zabeležil sem si, kar je bilo rečeno o. Eh, izmenjavi informacij. Eh, in eh, živim v bližini eh, Dublina in vem, da lahko relativno majhne reke v zelo kratkem času povzročijo veliko škode. In predlagam, da se pripravi nekakšen priročnik, ki bi vseboval na, eh, na potke, naprimer, da je potrebno eh, očistiti eh, vse pretočna mesta, ker sicer lahko zelo hitro pride do poplav. Torej, spodbujam vas, da se lotite kakega to vrstnega pristopa. Gospa Tikal. Poplavno tveganje Eh, pomeni, eh, da potrebujemo čezmejno rešitev hidroloških problemov Evropske unije in zato so potrebne seveda tudi investicije. Ali komisija namerava vzpostaviti eh, skupno politiko na področju notranjih voda, tako kot se to dogaja tudi na drugih političnih področjih, zato je seveda potreben skupen pristop okoljskih aspektov, pomorskih aspektov in razvoja področji v teh regijah. Hvala. Najlepša hvala in izjemoma še gospod Higgins. Običajno imamo tri pa do vprašanja. Najlepša hvala, eh, predsedujoči. Poplave. Eh, z, povzročajo veliko škode ljudem in gospodinstvom na Irskem. Največja težava na Irskem pa je malomarnost eh, gospodinstv, ki eh, si postavijo hiše v, na poplavnih območjih. Zaradi tega prihaja do velike škode. Najlepša hvala. Ste lahko morda nekoliko krajši, ker imamo jutri razpravo o poplavah. Hvala, bom kratek. Najprej, kar zadeva financiranje. E, to ste omenili kar nek, e, eh, nekateri. E, eno je preprečevanje, potem pa so tu še, kohe, pa tu še, so tu še kohezijska e, sredstva ko pride do katastrofe, eh, je tu na voljo možnost, ki jo je omenil poslanec, to je Evropski sklad za solidarnost. Ta sklad je se e, e, uporablja po zelo jasnih kriterijih, jasno je za kakšno škodo in kar zadeva irski zahtevek za sklad za solidarnost. E, tam je bila povzročena škoda pod pragom za izplačilo, vendar pa komisija trenutno še ocenjuje ta zahtevek vendar, kajti če je zahtevek pod eh, štev, torej kvantitativnim pragom, je potrebno ovrednotiti določene specifične kriterije. Eh, tu oceno še izvajamo, vendar pa tukaj stvari ne smemo mešati. Vedeti moramo, kaj je namen tega. Strinjam se tudi eh, s tem, da je pomembno izmenjevati si najboljše prakse. Uh, mislim, da je pomembno, da se načrti upravljanja pripravijo temeljito. Kar pa zadeva čezmejno upravljanje, tu ta pristop zelo podpiramo. Podpiramo pristop, ki temelji na porečjih, to je pristop, ki presega meje in ki vzpostavlja povezave med državami članicami, ki morajo sodelovati in pravzaprav so te države zavezane k sodelovanju pri pripravi čezmejnih rešitev. In pa za konec naj še omenim, da želimo leta 2012 pripraviti nek osnovni načrt za upravljanje z vodami. Tukaj bodo tri teme, ki jih bomo obravnavali in ena od teh treh tem, ki se jih bomo posvetili, bo tudi vprašanje suš. Najlepša hvala. Hvala. Najlepša hvala vsem. Kot rečeno, bomo imeli jutri razpravo o poplavah. Naslednje vprašanje je 25. vprašanje gospe Mikuljene. Gospod Potošnik, imate besedo. Hvala. Res je, da v okviru presoje okoljskih vplivov in te direktive, da gre za zbiranje vitalnih informacij in posredovanje ali teh javnim eh, oblastem. Vendar pa to potem ne vodi eh, in ne sme voditi k pristranskim procesom, kajti direktiva vsebuje več varovalk za zagotavljanje objektivne eh, presoje vplivov na okolje. In sicer to najdemo v opisu prenosu eh, eh, minimalnega števila informacij, ki ga je potrebno posredovati, kot to zahteva direktiva EIA in drugič pri posvetovanju z eh, pristojnimi okoljskimi oblastmi in javnostjo. Vse informacije s strani izvajalca projekta je potrebno eh, javno objaviti, javnost pa, javnost pa, eh, z javnostjo pa se je potrebno eh, posvetovati. In eh, eh te informacije je je tudi možno izpodbijati, preden se spreme dokončna odločitev v vsakem trenutku, kar pomeni, da lahko potem eh, pristojne službe oziroma eh, oblasti, eh, organi to uporabljajo in zelo pogosto. Eh, Naprimer, razne nevladne organizacije tudi spodbijajo te informacije, če letene odražajo realne situacije ali pa eh, eh, če ugotovijo, da to ni povsem v skladu z določbami. In končni sklep Eh, in soglasje mora upoštevati rezultate posvetovanj in zbrane podatke in vsebovati glavne razloge, na katerih sloni. Vse to pa eh, je tudi eh, dostopno javnosti. Vendar naj povsem odkrito povem, se to zgodi zelo redko. V 25 letih smo ugotovili področja, na katerih je, ki jih je potrebno izboljšati in prišli do sklepa, da je je dejansko potrebno prenoviti besedilo direktive EIA. Namen imam, da predložimo besedilo, ki bo pomenilo še izboljšanje zaščite okolja ob, ob upoštevanju biotske raznovrstnosti in vseh drugih eh, okoljskih vidikov in tudi čim, bolj, eh, ob, čim večji poenostavitvi postopkov. V eh, tem kontekstu bo eh, eh, prav gotovo vse to upoštevano. Tu je še možnost izboljšav, Eh, potem tudi nadzor nad eh, podatki, eh, ki jih predložijo izvajalci projektov. Moje službe so že začele z delom na prenovi besedila direktive EIA. Do konca junija pa bo prišlo do širokih posvetovanj za javnostjo in vsemi ostalimi. Vabim vas, da tudi sami pri tem sodelujete. Enkrat, ko bomo imeli te podatke, bo komisija komisija eh, ugotovila, kakšne opcije so na voljo, eh, kar zadeva to direktivo. In vsak predlog komisije bo moral biti predmet eh, zakonodajne presoje vpliva na okolje. Komisija še ne more navesti ja, datuma, namen pa imam to narediti v času svojega mandata, čim prej, vendar pa je potrebno predtem opraviti še kar nekaj resnega dela. Hvala lepa, gospod komisar. Eden od tolmačev je upozoril, da govorite prehitro iz ene izmed kabin, kar pa eh, seveda velja je tisto, kar je objavljeno v uradnem glasilu. Sedaj pa eh, dodatno vprašanje s strani gospe Murkunonajte Mikuljeni. Hvala lepa, gospod komisar, za vaš odgovor. Ta problem je zelo pomemben tako za države članice kot druge, eh, druge akterje, tudi v kontekstu projektov, v lokalnem kontekstu. Pomembno pa tudi je na mednarodni ravni, naprimer za projekte, eh, ki se nanašajo na energetske infrastrukture, potem naprimer na um, načrt eh, severnega eh, toka in podobno. Eh, skratka, potrebno se je vključiti v ta proces. Vse to mora biti upoštevano. Vendar pa do sedaj še nihče ni upošteval informacij neodvisnih znanstvenikov oziroma strokovnjakov. Eh, sedaj eh, se govori o eh, nuji, da se zagotovi samostojnost oziroma neodvisnost v okviru direktive EIA. Ali to pomeni, da mora komisija spremljati to situacijo, tako glede EIA eh, in skratka, eh, ali obstaja tu ta pravica sodelovanja v tem procesu. No, opozorili ste na pravo zadevo. Če naprimer naložba ne doseže čezmejnih učinkov, potem je jasno, kako se je potrebno tega lotiti, gre za solidarnost in k temu nimam kaj dodati. Če je proces pregledan, in če lahko vsak izrazil svoje mnenje, kar je bil tudi namen um, predlogov sprememb direktive EIA že leta 2003, ko je šlo za harmonizacijo te direktive z Arhuško konvencijo, potem mora ta proces prav gotovo voditi k temu, kar ste omenili. Zadeve postanejo zapletenejše, ko govorimo o čezmejnih učinkih in direktiva trenutno zahteva, da, da e, pride do izmenjave informacij in sicer med tistimi, ki jih to zadeva. In to bi bilo potrebno že narediti v okviru konvencije ESPO, vendar pa, eh, ko gre za kontekst tudi držav članic Evropske unije, eh, potem tu velja ta direktiva komisija, povsem odkrito rečeno, igra pravzaprav bolj proceduralno vlogo v tem procesu. Potrebno je poskrbeti za to, da so bili upoštevani vsi potrebni postopki tisti, ki naj idealno vodijo k neodvisni presoji vplivov na okolje, najprej z strani izvajalca projekta, če je to potrebno zagotoviti tudi nadzor nad tem, se strani oblasti držav članic. To je tisto, kar zagotavljamo. In z vključevanjem koncepta EIA, Eh, smo pravzaprav eh, tu predložili dvoje pomembnih vprašanj in sicer, da se takoj razmišlja o okolju, čim pride do kakršne koli investicije in drugič, da pride do posvetovanj z javnostjo, zato da vse to poteko, poteka pregledno. Torej, Prav gotovo pa je vaša smer razmišljanja pravilna in to je prav gotovo eden od problemov, s katerimi se bomo prav gotovo v bodoče ukvarjali in sicer skladno z določbami direktive EIA. Ne moram še povedati pravzaprav, v kakšno smer bo vse to šlo, vendar pa smo sedaj s temi začeli in s temi, s tem začeli in s temi podrobnostmi se bomo v prihodnje od, eh, ukvarjali. Gospod Zemka, želeli ste dodatno vprašanje, ker pa ste že dobili pravico do enega, eh, sedaj to ne bo mogoče zaradi kasne ure. Po naslednjem vprašanju bomo zaključili, to bo torej zadnje vprašanje. Upravičujem se tistim poslancem, ki so prišli sem, da prisluhnejo odgovorom gospoda Barnjeja, ki bo vsem vam pisal. Vendar pa naši tolmači bodo prenehali z delom o pol devetih, tudi mi eh, moramo danes večer nekaj pojesti. Torej, še naslednje vprašanje. No, saj na to sem navajen. Tega ni moč spremeniti. In eh, nek red mora biti v imenu najprej gospe, gospa Harkin. Gospa Harkin ima besedo. Predsedujoči, zelo kratka bom, sprašujem samo, zakaj ste se odločili za pet vprašanj enemu komisarju in samo za eno vprašanje drugemu. Obstaja kakšen razlog za to? Morda bi lahko to razporedili dva in tri, ne vem, kakšen je razlog za to? v takem vrstnem redu so bila vprašanja vložena gospa ludford But, ah, oh, it's okay now. Um, what about Commissioner Daly? Kaj pa komisar Daly, ali ga bomo tukaj povsem preskočili? Uh, V čem je potem poanta, da imamo na dnevnem redu komisarje in potem ni nobenega? Mislim, da to ni ravno najboljše načrtovanje vprašanj eh, komisarja, če en komisar sploh ne pride na vrsto. No, pravzaprav dva. Mr. Harbour. Še kdo, gospod Harbour? Uh, gospod predsedujoči. Želim, da poročate predsedstvu in eh, govorim kot predsednik odbora INTA, kajti dva pristojna komisarja za zadeve, ki jih obravnava moj odbor, nista imela priložnosti odgovarjati na vprašanje članov mojega odbora in drugih. Če ste vedeli že na začetku zasedanja, očitno ste to vedeli, tako vi kot sekretarjat, da bo čas omejen, Eh, prvič, bilo je povsem nepotrebno na začetku obravnavati dve vprašanje, ki nista bili namenjeni nobenemu specifičnemu komisarju poslanci zastavijo vprašanje specifično komisarjem, zato ker so tukaj. Torej, tisto bi lahko že na začetku preskočili. In eh, če se bo to ponavljalo, mislim, da moramo tukaj spremeniti pravile. In pa drugič, posem jasno je bilo, koliko časa je na voljo. To pomeni, da bi morali porazreti vprašanje med eh, vse tri komisarje, ki so se potrudili in prišli sem. In neverjetno je, da ta parlament ignorira dejstvo, da sta dva komisarja prišla in sploh ne bosta uspela spregovoriti narediti. In zato zahtevam, da o tem poročate predsedstvu in da poročate tudi o tem, kako zelo smo razočarani nad organizacijo tega zasedanja. V vsakem parlamentu, ko gre za zastavljanje vprašanje, časa zmanjka. To se je zgodilo danes in to se vedno zgodi. Imate besedo, gospod. Prekaj rot in eh,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 včasih je nek odgovor zelo obsežen in zelo popoln. In mislim, da moramo izkazati ustrezno spoštovanje komisarju Barneju in drugim komisarjem, ki si vzamejo čas, da pridajo sami in odgovarjajo na naša vprašanja. Poskušamo biti neka sodobna parlamentarna demokracija, ampak vse to morate militi na pravilih. Nikogar ne kritiziram, vendar pa s tem ne delamo usluge eh, niti parlamentu, niti predsedujočemu. No, hvala, začeli smo kasneje, ker določenih komisarjev in določenih poslancev ni bilo v dvorani. Gospod Poslot. Herr Präsident, ja. Herr Präsident, Gospod predsedujoči, od leta 1994 sem bil deležen eh, v vsaki diskusiji. Takega škandala še nisem doživel. Popolnoma normalno je, da če se skrajša čas, da se pri vsakem komisarju nekoliko skrajša. Eh, imam prvo vprašanje eh, za komisarja Dalja. Skratka, v mojem odboru govori predsednik Barozo tu sem čakal še 45 minut, da pridem na vrsto, lahko bi me ustrezno obvestili. Moram reči, da se s tem postopkom ne strinjam in prosim, eh, da teh razprav ne skrajšujemo, kajti vprašanja komisarjem so eh, najpomembnejša v tej hiši. Nismo nekakšen stroj in poznamo tudi eh, britanski parlamentarizem, odkudar smo pravzaprav prenesli vse te navade. Hvala. Najlepša hvala, kot sem dejal, v vseh državah, v vseh parlamentih. Zmanjka časa, ko gre za vprašanje. Zmanjkalo nam je časa in obravnavali bomo eno zadnje vprašanje. To je vprašanje gospe Van Bremt. That's, that's Gospod Potočnik, imate besedo. You, Hvala, predsedujoči. Direktiva o pticah in direktiva o habitatih nudita potrebno prilagodljivost, da zagotovita združljivost med zaščito okolja in gospodarskim razvojem. Komisija ne misli, da je, bi na tej točki bila potrebna revizija. Razlogi so naslednji. Evropska zakonodaja predvideva globalni model za eh, zaščito okolja. Eh, in eh, to temelji na ekosistemih kot osnovnih enotah. Območja natura predstavljajo najnaprednejši sistem zaščite narave na svetu in gre za enega največjih dosežkov okoljske politike Evropske unije. Biotska raznovrstnost je ključna prednostna naloga tega mandata komisije. Marca letos je svet ponovno potrdil, da zaščiteno okolje območja predstavljajo temelj našega pristopa k zaščiti biotske raznovrstnosti. Zato si prizadevamo za čim boljše eh, spoštovanje direktiv o pticah in habitatih in smo v ključni fazi pri oblikovanju zakonodaje. Eh, približujemo se koncu Eh, postopka imenovanja območi za, za zaščito pod naturo 2000. Zdaj pa moramo poskrbeti, da bo to omrežje ustrezno upravljeno in da bo dobilo ustrezna sredstva za to, da bo lahko resničilo svoje cilje. Evropska direktiva o habitatih je enkratno prilagodljivo orodje, ki omogoča uh, Eh, ribolov, lov, kmetijstvo in celo velike infrastrukturne projekte, ki se lahko resničujejo tako, da ne uničujejo naše naravne dediščine. Uh, Eh, območja zaščite pod Natura 2000 niso območja, kjer je izključen kakršen koli razvoj. Gre za eh, pokrajine, ki so se oblikovale eh, tudi skozi stoletja človeških posegov in nikjer ne piše, da mora biti ta območja zamrznjena. Veliko je območje, kot je naprimer Antwerpsko pristanišče, ki sem ga pred kratkim obiskal, kjer uspešno poteka gospodarski razvoj, z roko v roki z zaščito narave. Predvsem pa ta sistem omogoča eh, takošno vključitev eh, zaščite narave v oblikovanje projektov. Eh, Nismo uresničili ciljev glede zaščite biotske raznovrstnosti za leto 2010 in oceniti bomo morali, zakaj je do tega prišlo. Ravno tako se bomo morali vprašati, ali je ne naša zakonodaja učinkovita pri zavarovanju narave in ali bodo potrebne kakšne izboljšave. Gospa Van Brent, imate dopolnilno vprašanje. Hvala, predsedujoči, zelo kratka bom. To je bil odgovor, ki sem ga želela slišati. E, veliko je eh, tudi gospodarskih akterjev, ki eh, so prepričani, da gre za zelo dobro direktivo in eh, mislim, da bodo tudi oni veseli vašega odgovora. Dobro ste zadovoljni? No, večina nas je zadovoljnih. Zdaj pa lahko prekinemo do 21. Najlepša hvala vsem.